žalostjo želim danes v imenu Evropskega parlamenta spomniti na Nicole Fontaine, ki nas je zapustila pred nekaj dnevi po dolgi politični karieri, ki jo je namenila razvoju družbe in boju za ideale, ki so bili tudi njeni ideali. Hvaležni smo ji in prvič je bila izvoljena Leta 1984 bila je pomembna članica našega parlamenta 23 let. Samo dve leti je prekinila svoj mandat, takrat je bila ministrica v Franciji. V teh dolgih letih si je zaslužila spoštovanje Evropskega parlamenta, pa tudi celotnega političnega sveta v Evropi. Poskrbela je za zagon naše inštitucije, z veliko strastjo si je prizadevala za utrditev postopka soodločanja in za ukrepitev vloga, vloge Evropskega parlamenta. Veliko ji dolgujemo. Leta 1999 je bila izvoljena za predsednico našega eh, parlamenta to eh, je eh, bila, bil zares velik dosežek. Združenje v, enotno, v raznolikosti, to je bila njena vizija, ki jo je uresničevala tudi tekom svojega predsedstva. Poleg simbolike eh, pa so pomembna tudi njena prizadevanja in ta slogan je predstavljal rdečo nit njene politične karijere seveda smo različni, ampak naša različnost nas eh, bogati. Skupna evropska kultura je eh, stara 3000 let. Včasih imamo različne interese, ampak delimo skupne temeljne vrednote. Samo mi lahko poskrbimo, da bodo te vrednote uspešne tudi na mednarodni ravni takšen je bil tudi duh podpisa listine o temeljnih človekovih pravicah pred 18 leti. Prepričana je bila, da mora naš parlament povsod eh, po svetu širiti naše vrednote. Borila eh, se je tudi za demokracijo in še prav posebej se je osredotočala na Afriko. Smo edina regija na svetu, kjer eh, več ni smrtne kazni. Ne smemo dopustiti, da bi novinari končali v eh, zaporih, eh, da bi ženske bile eh, tarča nasilja ali pa da ne bi bila zagotovljena svoboda vseh. Torej, boriti se je potrebno za temeljne človekove pravice. V to je bila prepričana Nicole Fontaine. Ko je bila leta 1999 izvoljena za predsednico tega parlamenta, si je prizadevala tudi za to, da bi bil parlament čim eh, bližji evropskim državljanom. Redno je bila prisotna na terenu, poleg tega pa je poskrbela tudi za številne dokumente na to temo. V tekom svojega predsedstva je obiskala različne regije, imela je eh, veliko prispevkov eh, in pa nastopov. Ta bližina našim državljanom je bila zelo pomembna za Nicole Fontaine in zaradi tega je znala biti tudi zelo prepričljiva. Recimo, ko je bila sprejeta skupna valuta. Naj spomnim tudi na poročilo Fontaine s katerim smo se odločili, da bomo zagotovili finančno pomoč za partnerstva med evropskimi mestvi. Na ta način eh, smo izboljšali eh, razumevanje znotraj Evropske unije, razumevanje drug drugega in približali smo evropske državljane drug drugemu. Nicole Fontaine je bila pogumna predsednica, eh, ki je bila usmerjena v eh, prihodnost. V parlament je, ponovil, je povabila eh, poveljnika Masuda in prizadevala si je za rešitev situacije v Afganistanu. Poleg tega je v našem parlamentu gostila tudi predsednika Palestine in pa predsednika Kneseta. To je bil pomemben dogodek eh, za naš parlament. Na vrhu Unici je uspela prepričati eh, Tonija Blera, da mora podpisati listino o temeljnih človekovih pravicah eh, Evropske unije. Podpisala je tudi številne dokumente, ki so dali pomen Evropski uniji in mi moramo nadaljevati z njenim delom. Ponovno moramo obuditi navdušenje in pa zaupanje v eh, ta velik projekt, ki nas vse povezuje. V imenu Evropskega parlamenta se vam zahvaljujem, gospa predsednica. Draga Nikol, za to, kar ste bili, za vašo strast, za pogum, za doslednost, ki so zaznamovali vaše delo v eh, službi državljanov. Zaznamovali so tudi naše življenje. In naj zaključim z besedami, ki ste jih pogosto izrekli. Vse je življenje. Hvala lepa. sedaj pa dajem besedo gospodu Weberu, da spregovori za nekaj minut o Nicole Fontaine. Beseda je vaša. Mr. President, dear colleagues. Gospod predsednik, dragi kolegi. Skupina ELS je zelo žalostna zaradi izgube Nicole Fontaine. Sožalje izrekam predvsem njeni družini in pa prijateljem. Družina ELS je izgubila eno izmed svojih najpomembnejših članic in izgubili smo tudi resnično prijateljico, ki je bila skoraj da 23 let v tem parlamentu. Tekom svoje karijere je bila Nicole Fontaine zelo aktivna na področju eh, politik eh, v sektorju izobraževanja. Vedela je, da naša družba potrebuje vrednote in vedela je, da je ključ do vrednota ravno v izobraževanju. In to je tudi temeljna vrednota krščanske demokracije. Nicole Fontaine je bila eh, pomembna krščanska demokratka, bila pa je tudi prepričana evropejka. Bila je prva ženska iz vrst ELS, ki je postala predsednica Evropskega parlamenta in bila je zelo močna ženska. Pred nedavnim je nas je Nikol Fonten pozvala, da ponovno zaženemo Evropo. Rekla je, da mora Evropa ponovno postati projekt, ki ga bodo eh, ljudje eh, spoštovali in Ne pozabimo na ta poziv Nicole Fontaine, močne ženske, močne evropejke in prepričane evropejke. Najlepša hvala. Je ovvio, da je predsednik. Predsednik Weber je v imenu vseh eh, političnih eh, skupin orisal karakter Nicole Fontaine. Sedaj pa vas prosim za minuto molka v počastitev njenega spomina. Grazie, ringrazio anche. Najlepša hvala. Hvala tudi predsedniku Pöteringu, ki je danes tukaj z nami za to, da bi se skupaj počastili Nikol Fonten. Hvala lepa. Dragi kolegi, dame in gospodje.